In kot veste, bomo začeli z razpravo, z izjavo podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Govori